Hvala lepa. Mislim, da je prišlo do zmede, kaj ti nisem zaprosil za besedo. Okay. Uh, Dobro, to pomeni, eh, da eh, lahko sedaj dokončamo eh, to točko enominutnih govorov. Sedaj preidemo na kratke predstavitve poročil in sicer eh, je prvi govornik gospod Svensson, eh, pospeševanje razvoja s trgovino. Hvala lepa. Mednarodna trgovina igra eh, jasno vlogo glede razvoja s trgovino in tega, se zavedamo, vemo, da je to tudi lahko uprit eh, državam v razvoju in tako tudi mora biti. To je naše poslanstvo in naša odgovornost, zato moramo poskrbeti. So pa eh, tudi tveganja. Zato je potrebno zagotoviti bolj celovito mednarodno trgovino z državami v razvoju in če obstaja prosta trgovina, potem lahko to pomeni za njih tudi razvoj, razvoj kot cilj. In včasih pa eh, sta trgovina in pomoč pravzaprav nasprotujoča eh, si cilja. Potrebno je zagotoviti trgovino in to mora potekati skladno tudi s pomočjo. Tako da se upoštevata oba cilja, potrebno je poskrbeti tudi za zmogljivosti teh držav na tem področju po potrebah. Mislim, da se bomo vsi strinjali, da to zadeva tudi prihodnost in prihodnost mir. Ni dovolj samo retorika, o tem je potrebno stalno govoriti in to povdarjati. Trgovinski odnosi z državami v razvoju pa zahtevajo od nas tudi drugačen pristop v Evropski uniji, kajti trgovinski partnerji morajo biti uh, enakopravni in zato države, raz, države ne smejo eh, biti še naprej odvo, odvisne od eh, surovin. Vendar pa je res, da je to misija, ki je ne sprejemamo vedno v Evropskem parlamentu in sicer v želi, da zaščitimo lastno industrijo. Predsedujoči, rad bi tudi povdarim, da moramo zagovarjati solidarnost tudi v praksi in v eh, vsakdanjih trgovinskih odnosih. In prav tako se moramo boriti za človekove pravice in zagovarjati tako trgovino, ki eh, bo koristila vsem, ne le ljudem, ki živijo v urbanih območjih, temveč tudi na podoželju, potem spet pomagati oziroma upoštevati potrebe otrok, ki potrebujejo še posebno eh, podporo zlasti v okviru trgovinskih politik. S tem v zvezi bi omenil še eh, tudi doslednost politike. Zavezali eh, smo se, da vsa področja, vključno s kmetijstvom, morajo prispevati k razvoju na svetu. Tega ne smemo pozabiti v vsakdanjem političnem delu. In To je potrebno tudi povdariti v okviru takega posebnega poročila tu v parlamentu. Hvala lepa. Sedaj gremo na eh, postopek pritegniti pozornost. Gospa Basesku ima prva besedo. gospod predsedujoči. Trgovinska politika je instrument, ki koristi tako državam članicam kot tudi partnericam v eh, trgovini in Evropska unija mora spodbujati diversifikacijo trgovine, eh, v katero naj bodo vključene te države. Eh, tu so še vedno pojavi, ki to trgovino ki eh, tej trgovini škodijo. Pomoč za trgovino pa mora spodbujati države, spodbujati tudi lokalno trgovino. Hkrati menim, da je pomembno prispevati k tuji neposredni eh, pomoči oziroma naložbam, kajti to spodbuja podjetniškega duha in vodi v nova delovna mesta, so bistvenega pomena za razvoj. Hvala lepa. Gospod Nikolescu. Mulțumesc, domnule președinte. Hvala, predsedujoči. Zahvaljujem se poročevalcu za upravljeno delo, vendar menim, da gre v nekaterih vidikih predaleč. In, uh, Resolucija govori o negativnih vidikih kmetijske politike v zvezi s trgovino in razvojem, kajti prišlo je že eh, do velikega zmanjševanja. Mislim, da moramo biti bolj oprezni, kajti eh, kmetijstvo so proglosili za pravega sovražnika, ker Eh, povzroča bodi si preveč emisij ali pa uporablja preveč ali premalo biogoriv in podobno. Zato imam zadržek zlasti glede eh, šestega odstavka. Hvala lepa. Gospod Ferreira. Hvala, gospod predsedujoči. Ta razprava o spodbujanju trgovine, zlasti pomoči za trgovino, eh, Eh, mora izpostaviti tudi učinke deregulacije svetovne trgovine. In vpliv tega na te države. In eh, še vedno, torej revščina se povečuje, eh, večji so davki in tudi večja odvisnost od surovin. In to bodo vse bolj prevzemali zunani na eni strani regulirana trgovina in komplementarnost v trgovini, kakor tudi sodelovanje v ta namen. E, tudi sodelovanje med nami v tem pogledu, zato da, lahko, da se lahko posamezne države razvijajo na pravičen način. In eh, pomembno je, da vse države, vključno z največjimi, eh, da so dobro uravnotožene in da vse skupaj ne koristi samo bogatim podjetjem in bogatim državam. Much, uh, the... Gospa Morvaj. Hvala lepa. V kontekstu mednarodne trgovine in držav v razvoju bi eh, želela vedeti, kakšno je uradno mnenje eh, komisije pa eh, tudi eh, glede hrane eh, in pa novih kolektivnih človekovih pravic na tem področju. Ali obstajajo posebni odnosi z združenimi narodi glede vprašanj enakopravnosti v zvezi s prehrano? In kaj ti vsaka država, vsaka skupnost ima pravico do proizvodnje lastne hrane in lokalni potrošniki imajo zato tudi pravico do dostopa do doma pridelane zdrave hrane. Ali lahko govorimo, da je ta pravica spoštovana ali ne? Hvala lepa. In gospod Mikolašik. Mm, medzinárodný obchod je jedným z najefektívnejších medzinárodná e, trgovina in pomoc za trgovino je eden e, najučinkovit, eno najučinkovitejših sredstev e, tudi za soočanje s revščino med drugim. Evropska unija Če eh, ne bi ravnala tako, bi ravnala eh, pravzaprav nasprotno z svojimi glavnimi eh, vrednotami. In izkoriščanje trgovine v ta namen pa pomeni tudi nekaj problemov. In eh, poročilo tu izpostavlja dvoje. Korupcijo in na drugi strani ravnanje multinacionalk izven meja Evropske unije. Evropska unija si enostavno ne more privoščiti, da podpira koruptivne režime. In to je eno od najboljših na, eh, načinov boja proti temu, potem pa tudi poslovna odgovornost multinacionalnih podjetij, ki morajo začne, se začeti obnašati drugače, tako znotraj unije kot izven nje. In zadnji govornik, gospod Kelly. Uh, Prav gotovo je trgovina bistvenega pomena za gospodarstvo celotnega človeštva in o tem slišimo vse več v Evropskem parlamentu. Zlasti, kar zadeva razvijanje prosto eh, carinske eh, in eh, svobodne trgovine. In Evropska komisija, je že v preteklosti ob reševanju problemov se zavedala eh, teh vprašanj. Eh, potem tudi, kako so ravnale druge države in kot je eh, poročevalec omenil, ni mogoče eh, delovati eh, tako, da je to pristanek na eh, korupcijo in eh, ko se pojavljajo težave zlasti v kmetijstvu, je potrebno predvideti tudi posebne revidirane klauzule. Hvala lepa. In eh, sedaj eh, še zaprošam eh, gospod komisarko Kroz za sklepno besedo. Hvala, predsedujoči. V imenu komisije se zahvaljujem ehm, odboru za razvoj in gospodu Svensonu za to poročilo in moj kolega, Hift obžaluje, da ga danes ni tukaj, je pa močno zavezan eh, tem eh, predlogom eh, politik v okviru trenutnega mandata v komisiji. Zlasti, ker se namenja pozornost letos večstranski trgovini in in spodbujanju eh, te trgovine, zlasti pa tudi na eh, odgovornost glede zagotavljanja ustreznih eh, verov. In tu se lahko strinjam zlasti za naslednjim. Namreč, da trgovina pozitivno prispeva k rasti in razvoju. In nobena država še ni prišla do dolgoročne rasti oziroma razvoja brez trgovine in ustreznih eh, podpornih eh, ukrepov in eh, politik. In to kaže na, na doslednost politike in to se nam zdi zelo pomembno, s tem se strinjamo. E, drugič, vse to zadeva veliko število zainteresiranih strani oziroma deležnikov in kar želimo je doseči predvidljiv pravni okvir, ki bo omogočal vsem podjetjem katerekoli velikosti, da delujejo na e, trajnosten način. E, to pomeni tudi velika pričakovanja. Kot tako je to zelo pozitivno, tako tako, da sam trgovinski sporazum ne more razrešiti vseh vprašanj, če eh, upoštevamo pomembnost teh eh, odnosov. Potrebno je tudi eh, na no ponovno definirati okvir. Vsaka država mora imeti svojo vlogo od vlade do carinikov, do podjetij in zainteresiranih državljanov in eh, gre tudi za eh, solidarnost eh, glede prehrane, ki je zelo pomembno. In ob koncu leta bo prišlo do pogovorov v, na Baliju. Komisija je del oziroma bo del teh pogovorov. S Trgovinska politika Evropske unije zasleduje jasne razvojne cilje in e, sicer e, na tak način, da upošteva specifičnosti posameznih eh, držav. E, kaj ti, naprimer, e, Srednja Amerika nima e, enake skratka, niso okoliščine v eh, vseh območjih enaki, enaki in to je potrebno upoštevati. Svet se je močno spremenil od 70-ih let in želimo se osredotočiti zlasti na tiste države, eh, ki se jim je potrebno še posebej posvetiti glede razvoja. Eh, tretjič, to velja tudi za trgovinske sporazume ki morajo biti eh, fleksibilni in ki obravnavajo eh, te eh, partnerje na ustrezen način. Potrebna so regionalna pogajanja v okviru našega mandata in to želimo, želimo pripeljati v Eh, čim eh, bolj definitivno fazo eh, za časa našega mandata. In tu je tudi afriška celina in tu ugotavljamo, da morajo potekati stvari tako, da pomenijo prave koristi za vse ljudi. In to je za nas pravi pristop tudi za ljudi v Afriki. In ne na zadnje bi po poudarila, da je potrebno te, to evropsko politiko voditi skladno s cilji eh, službe, Evropske službe za zunanje delovanje. Hvala lepa. Hvala lepa. Razprava je sedaj zaključena. Glasovanje bo potekalo jutri ob 12.